razprava zaključena, sedaj pa prehajamo k enominutnim govorom. Po eh, členu 163 poslovnika. Kaj se nam se? Kolega Noč. Ur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 Če po koncu druge svetovne vojne pomislim na prihodnost Evrope, me to navdaja z velikim razočaranjem. Ukrajina, e, Sirija in pa Izrael niso zelo daleč od nas. E, naša prihodnost je odvisna od e, Putina. Eh, pred leti smo se veselili eh, pristopa Slovaške k Evropski uniji, upali smo eh, na svobodo in mislili smo, da je naša prihodnost zagotovljena. Sedaj pa slišimo vedno več populističnih govorov in na ta način je ogrožena enotnost. Zato me zanima sporočilo gospoda Faraja eh, vsem, eh, ki so pripravili škotski eh, referendum. Hvala lepa, kolega Noč. No, če tudi ste bili prvi na vrsti, ima vsak na voljo le eno minuto. Naslednji na, vrsto, na vrsti kolega Simon. Europe needs to focus. Evropska unija bi se morala bolj osredotočiti, nameniti več sredstev eh, proizvodni in inženiringu višjega ranga, namesto da se ukvarja tudi s problematiko nekih močno daljnih držav po vsem svetu. Eh, pri nas v West eh, Midlandsu imamo konkretne probleme, recimo z Jaguarjem, z drugimi podjetji, ki imajo veliko izvozno komponento in imajo težave s tem, da bi našli pravilno usposobljeno, visoko kvalificirano delovno silo, da bi lahko proizvajali naprednejše, sodobnejše proizvode. Zato mislim, da bi se morali ne glede na vse ostale mednarodne pritiske in dogodke, osredotočati na ustrezno izobraževanje in usposabljanje, da bomo imeli tudi boljše možnosti za našo mladino, za boljša delovna mesta. Simon, folgt, kolegi... Najlepša hvala. Kolega Simon. Kolega... Sedaj pa kolega Kužmjuk. Herr Kollege Kusmuk ist nicht erschienen. Kollege, nie in der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 da aktivnosti Evropskega parlamenta niso deležne dovoljšne eh, pozornosti. Celo eh, pritežujemo se, da je udeležba na evropskih volitvah preniska. Ampak eh, na naš sedež v Bruslu je v prejšnjem tednu prišla trojica običajnih ljudi iz Polske, ki so dosegli nekaj neverjetnega. Roman Vojčeh in Gregor sta, so peš prehodili celo Evropo bili so na Irskem, eh, Monte Cassino in eh, Glogovcu na Poljskem. In v Evropski parlament so prinesli ikono svetega Benedikta, ki jo je ki je bila tudi blagoslovljena za namenom preprečevanja vojne v Ukrajini. Menim, da bi to moral biti vzor in navdih za vse nas in eh, upam, da bo ta ikona svetega Benedikta, ki so jo prinesli, tudi našla svoje mesto v našem zboru. Hvala. Jurek. Najlepša hvala, kolega Jurek. Sedaj pa kolega Jakovčič. Mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu... Čeprav je popolnoma jasno, da v tem sklicu ne bom imel novih kolegov in kolegice in je popolnoma očitno, da bodo pogajanja o širitvi še nadalje trajala v času tega sklica vseh pet let, mi ne nameravamo očitno ustaviti eh, procesa širitve, ravno obratno menim, da je treba te zadeve spodbuditi, morajo biti bolj intenzivne države, v tem koncu sveta imajo Eh, pravico do boljših možnosti, s tem mislim seveda Srbijo, Črnogoro in eh, Albanijo, čeprav eh, je popolnoma jasno, da imajo zelo veliko odločov v tej smeri, tudi gospod Đukanovič je nedavno govoril o tem in mislim, da bi bilo pošteno do naših sosedov, da tudi oni dobijo svoje poslance in poslanke v tem parlamentu, seveda pa le pod pogojem izpolnitev vseh obveznosti, ki so s tem povezane o tem ne gre razpravljati. Balkan pa potrebuje mir in ta mir lahko poimenujemo tudi Evropska unija. Zato vas pozivam, da damo državljanom tega konca Evrope nove perspektive. Danke, jak Najlepša hvala, kolega Jakovčič. Sedaj pa kolega Huaristija Bounc. La mayoría de la sociedad vasca tiene dos prioridades. Hvala lepa. Večina baskovske družbe ima dve prednosti. Mir in možnost samo odločanja. In zato eh, vidimo, da smo tudi tu v tem parlamentu. Mislimo, da je pravi čas, da dosežemo to enakopravnost, celovito izvajanje svojih pravic, kar vključuje tudi pravico državljanov, da se sami odločijo o tem, kar želijo biti. In mislimo, da gre tukaj tudi za evropsko zadevo. Ta parlament ima možnost, da še enkrat spodbode in spodbudi eh, špansko vlado in eh, druge, ki so upleteni v so zadevo, da ne pogrevajo preveč preteklosti in razmišljajo o prihodnih rešitvah. Eh, še zlasti v luči zadnjih nesrečnih primerov, ko je šlo za nesrečo, naprimer ta zadnji vikend v zvezi z sorodniki zapornikov. Mi mislim, da je treba poskrbeti za to in da je že skrajni čas. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Maragat. Un com més en català per uns segons. Us parla un català Hvala lepa. Spregovoril sem v katalonščini. Uradno tega jezika ne tolmačimo. Nadaljeval bom seveda v španščini, pravi govornik. Dragi kolega, naj vas opozorim na to, da imamo tukaj 24 uradnih jezikov. Če želite govoriti v drugem jeziku, eh, tolmaške kabine tega ne morejo in niso sposobne tolmačiti. Razumeti vas mora celoten evropski kontinent in če želite, da bi vas državljani razumeli, potem prosim govorite v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. Katalunija je že vieha nacion Evropeja. To sem tudi nameraval, pravi govornik. Katalonija je dežela naroda, ki ima zelo dolgo zgodovino v Evropi. In eh, že jasno sporoča že zelo dolgo celotnemu svetu in Evropi, da hoče imeti možnost oblikovati svojo lastno prihodnost. Tudi eh, številni naši zgodovinsko pomembni ljudje so to že večkrat jasno zapisali. Ta Evropa se spreminja. Škotska in Katalonija sta ilustraciji te spremembe seveda pa gre tudi za določene institucionalne boje v tej Evropski uniji, ki ne omogočajo, da bi se jim bolj prisluhnilo. Mi hočemo biti samostojna država, da bomo lahko bolje prispevali k naši skupni Evropi, da bomo imeli boljše družbeno-ekonomske pogoje. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Maragal. Uh, sedaj pa kolega Eker. Thank you, Mr. President on the sixteenth of august Hvala, pa, predsedujoči. 16. augusta je 55 priseljencev v kontejnerju prispelo v moje volilno okrožje. Žal je eden med njimi umrl. Tragedija te zgodbe pa je v tem, da so doslej poskušali pridobiti azil in mislim, da bo to še dolgo trajalo. Zakaj? Zato, ker bi s tem le dodali kapljo v morje tisti, ki so že prispeli v Združeno kraljestvo. Ne smemo dajati vtisa, da je naša država taka, ker so ti problemi lahko rešljivi, ker je veliko ljudi, ki računajo s tem, da se bodo preprosto priselili v Združeno kraljestvo in tam zahtevali azil. Naslednji sklic parlamenta se bo moral tudi ukvarjati s tem, kako pridobiti nazaj pravice naših uradnih državljanov znotraj naših uradnih meja. Evropa nikoli ni bila zedinjena. Evropske države so se borile druga proti druge, ampak kot ide smo se sposobni razvijati. Sedaj smo v Evropski uniji vendar nimamo nobene rasti, nobenega napredka. Ni. In zakaj? Zato, ker imamo to unijo. Gre za to, da se moramo resno zamisliti, zakaj se ne razvijamo. Evropska unija deluje proti evropskim interesom. Ravno proti evropskim vrednotam delujemo. Tisto, kar je bilo dobro v Evropi, je Evropa, Evropska unija označila kot slabo in razlogi za to mislim, da so popolnoma jasni. Nenadoma vidimo kalifate na jugu Francije in eh, vidimo, da je Evropska unija pravzaprav nek eh, umetni proizvod, ki zavira razvoj Evrope. Priznajmo si že, da je Evropska unija ta ovira.

Ta večer bi se rad eh, oglasil v zvezi s številnimi spori med irskimi gradbenimi podjetji, ki se soočajo s hudimi časi. Eh, in sicer zato, ker imajo težave s polskimi organi. To izhaja še iz leta 2012. Zaradi tega je šlo za velike izgube, tako finančne kot izgube delovnih mest, gre za več sto milijonov. Gre pa za zelo zapletene pogodbene pogoje in birokratske pogoje. Tudi pet drugih evropskih držav se je soočilo s sorodnimi problemi in tudi pisalo polskim uradnim organom v zvezi s tem. E, prosim vas, da se tudi vi spopadete s tem vprašanjem zelo pošteno pri komisiji. Mislim, da bi bilo treba upozoriti pristojne organe na polskem, da se lotijo medijacije, posedovanja za prijateljsko in miroljubno rešitev te problematike. Prosimo komisijo, prosimo pristojne da pogledajo na to dejansko zelo pozorno. Treba je tudi pogledati končno, kako se zapravljajo sredstva iz strukturnih in drugih skladov. Treba je rešiti ta zelo resna vprašanja. Hvala, kolega Hayes. Sledi kolegica Anderson. Hvala, predsedujoči. Eh, Evropska komisija bo svoje posvetovanje o vodi zaključila naslednji teden. Moram reči, da sem zadovoljna in močno podpiram vse delo, ki je bilo upravljeno v tej kampanji. To je področje, ki terja veliko strokovnega znanja, vendar je že samo izkoriščanje vodnih virov vprašanje, ki je veliko širše zgolj od komercialnih interesov. In v tej razpravi eh, in med posvetovanjem se je izkazalo, da je privatizacija postila številne nepopravljive, zelo slabe, tako rekoč alarmantne posledice. Eh, nekatere zanimajo zgolj izplačila dividend in odstotki dobičkov. Eh, ki jih bodo prejeli delničari, nikoga ne zanima več nacionalni interes in interesi naših državljanov in zato mislim, da je skrajni čas, da se komisija spopade s tem problemom in dejansko pogleda v pravno podlago za marsikatero početje in se vpraša, ali res poznamo samo te rešitve, ki jih vidimo sedaj. Hvala, Hvala lepa, kolegica Anderson. Sledi kolegica Bilbao Barandika. señor presidente los problemas territoriales que se viven en naciones europeas. ozemeljski problemi eh, s katerimi se soočajo številne evropske države in državice vključno z baskovsko eh, seveda spominjajo na težave s katerimi se je soočala škotska. vemo da Usiljevanje nikoli ni bilo rešitev za nobeno krizno situacijo. Naši državljani si prizadevajo za demokracijo, dialog, dogovarjanje in zaradi tega mislim, da bi morali imeti možnost v Strasburški deklaraciji za različne oblike medijacije, dogovora, arbitraž, In vendarle si Evropa, kot kaže, ne prizadeva, da bi šla v smeri poti, ki si jo je sama začrtala. Mislim, da je treba poskrbeti za to, da se obnovi koncept nacije in se poskrbi za federalno, zvezdno državo. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika. E, sledi kolega Karsi. August the 31st last marked the 20th anniversary. 21. August leta, letos je bil pomemben datum, eh, rojstni dan Ire in eh, veseli smo, da je bil dosežen napredek v obliki sporazuma za mirovno reševanje problemov na podlagi inkluzivnega dialoga, ki je bil dobro izpeljan. Seveda pa vidimo, da je šlo za proces, ki je bil sicer zelo dober, vendar ste se tako irska kot angliška stran tekom časa umaknili, nista več tako aktivni, pogajanja niso več tako aktivna. Sedaj pa vidimo, da se tudi konkretni dogodki, ki so posledica krize, vključno s stavkami in sindikalnimi gibanji, močno odražajo tudi v nadaljevanju pogovorov in eh, zato bi rad pozval vse udeležence v teh pogajanjih, da nadaljujejo z irsko-angliškim mirovnim procesom, tako kot je bilo to dogovorjeno, ker bo to bistven prispevek k miru v svetu. Hvala lepa, kolega Karthi. Naj vas opozorim, da tu začne goreti lučka, če govorite dlje od minute in takrat vas moram prekiniti, tako da mislim, da je pomembno, da se držimo tega, če hočemo, da nas bodo vsi razumeli. Kolegica Lambert je naslednja. I uh, thank you, President. I wanted to draw... Hvala lepa, predsedujoči. Hotela sem vas upozoriti na grozljive poplave, ki divjajo po Pakistanu konkretno. Uh, območju Kašmira, da eh, tisoče je že mrtvih, veliko je izgubljenih, ne le življenj, temveč tudi sredstev za preživljanje domovanj. To so po pripovedovanju domačinov najhujše poplave v zadnjih nekaj desetletjih. In eh, Vemo, da je Kašmir že tako ali tako svetovno žarišče nemirov, da gre vedno za neke nujne primere in krizne primere in zato je tudi težko predstavljati si, da bi indijska in pakistanska stran lahko hitro sodelovali v smislu pomoči prizadetemu območju. Zato prosim, da se Evropska unija preko komisije močno angažira, da bi opozorila ti dve vladi naj vsaj na področju pomoči prizadeti, vstopite skupaj in sodelujete v prid svojim ljudem, namesto da bi samo potirali obstoječe spore hvala kolegici lambert sledi kolegica ferrara grazie presidente la crisi economica italiana najlepša hvala gospod predsedujoči gospodarska kriza v italiji ogroža človekove pravice na splošno še najbolj pa ogroža najbolj ranljive člene družbe prednostna naloga Evropske unije bi morala biti zaščita človekovih pravic, poleg tega pa se je potrebno izogniti eh, sporom in pa preprečiti, da bi se sredozemsko morje spremenilo v veliko grobišče. Spet se srečujemo za novo nesrečo eh, na libijski obali. Evropska unija na tokove priseljencev ne odgovarja z jasno in pregledno politiko. Potrebno je zagotoviti natančno nadzorovanje uporabe eh, sredstev namenjenih za to področje v državah članicah. Potrebno je spoštovati sporazum iz eh, Dublina.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 videli, da marsikje ljudstvo že kritizira svoje organe oblasti, ker je videti, kot da bi zmagal imperializem. In še zlasti je to očitno na primeru Ukrajine. Tu so eh, ruski posegi naravnost imperialistične narave. In to je seveda tudi eh, vodilo k vsem vojaškim eh, spopadom in nemirom. Evropska unija je izbrala tesnejše sodelovanje z NATO-om in ostrejše ukrepanje in s tem tudi prispevala k stanju zadev na kraju samem. Mislim pa, da vsekakor ne moremo tega gledati križem uh, rok, upam pa, da grška vojska ne bo sodelovala v vojaških eh, premikih v tem smislu papadakis hvala lepa kolega papadakis glede nadpovprečno eh, veliko novih kolegov sodeluje pri teh enominutnih govorih in eh, razumem da si vsi želite vse povedati ampak pravilo je ena minuta tako da bodite kratki in jedrnati in eh, zagotavljam vam s tem boste veliko več dosegli na vzven nima smisla z vratolomno hitrostjo brati uh, eh, ker potem to nikomor ni v veselje, tudi tolmačem ne. Tako da vsaka primere vas bom potem po enej minuti in pet sekund najkasneje moral prekiniti. Tako da bodite kratki in jedrnati. In eh, če povemo, bistvo bo bistveno bolje. Tako, zdaj pa izkušeni kolega, kolega Tokeš.

Eh, nikakor pritrditi člani večinske skupnosti v Romuniji. Dejstvo je, da Romunija deluje proti avtonomiji mađarske skupnosti. Najviše sodišče je kršilo načelo enakopravnosti pred eh, pravom in meni, da so prizadevanja mađarske manjšine v neskladju z temeljnimi načeli. In zato prosim, da prisluhnemo sedmograškim mačarom in eh, njihovim prizadevanjem za večjo stopnjo avtonomije. Hvala lepa, kolega Niedermüller. Ma délután rövid vitában fölvetődött, hogy érdemese még. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tekom razprave se je pojavilo vprašanje, ali ima smisel ponovno govoriti o mačarski. Rekli so, saj itak ni nič novega, no ampak je kar nekaj novega na mačarskem. Mačarski premijer napada neodvisne nevladne organizacije na mačarskem in tu ne gre za mačarsko notranjo zadevo, ne, tu gre za evropske zadeve, kajti prvi krat imamo zdaj opravka s situacijo, kjer predsednik vlade evropske države krši temeljne evropske vrednote. Menim, da je naloga evropskih poslancev v takšnih primerih, da enoznačno dvignejo glas. Menim, da moramo braniti našo evropsko politiko na ozemlju celotne Evropske unije. Hvala lepa, kolega Niedermüller. Odlično, brez branja, kratko in jedrnato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 čeprav eh, smo ji namenili pravzaprav na en ali drug način 35 milijard evrov, je videti, da uh, ni bi, niso bila sredstva namensko porabljena in da ni prišlo do pravega napredka, da sredstev ni nikoli dovolj. Videti je, da so si nekateri preprosto zdevali denar v žep in s tem oškodovali revno grško ljudstvo. Uh, zaradi tega je vlada v Atenah eh, uvedla zelo strogo davčno politiko. In eh, v vsakem primeru lahko rečemo, da so žrtve vseh teh špekulacij in mahinacij ubogi grški državljani in pri vsem tem, pri vse tej strogosti si eh, Grčija lahko privošči le odplačevanje obresti na vsa posojila. Nun. Hvala, kolega Marjas sledi kolegica harkin junija dva tisoč dvanajst se je eh, svet zmenil da bo poskrbel eh, za finančni sektor na irskem in da bo eh, poskrbel tudi za varnost irskih bank temu sporazumu so sledile razne izjave, med drugimi tudi izjava Angele Merkel, ki je rekla, da je bila Irska poseben primer. Potem pa smo letos poslušali o določeni eh, schemi retroaktivnosti kljub vsem prejšnjim izjavam. No in sedaj, če slučajno niste vedeli, da ima Irska zgolj en odstotek uh, Eh, prebivalstva Evropske unije, ki pa je preneslo 43 odstotkov posledic eh, bančne krize. Mislim, da je treba sprejeti odgovore, spoštovati in dokapitalizirati irske banke, sicer se zadeve ne bodo premaknile nikamor. Hvala, kolegica Harkin. Sledi kolega Mah. Sorry, A ne, se upravičujem, kolegica Boren najprej. Uh, EU and Irish citizen, 17 year old Ibrahim. Evropska unija, imam tudi državljana, ki je bil pravkar uh, aretiran, ker je bil, oziroma pred letom aretiran, ko je bil na dopustu v Egiptu. V zvezi s tem ni nobene prave dokumentacije. Abraham je ostal zaprt v nemogočih pogojih, ker je tudi fizično zlorabljan. In pogoji v egipčanskih zaporih so bili že večkrat preiskovani. 12. avgusta naj bi ga ponovno zaslišali na enem od zloglasnih množičnih zaslišanj, ki se dogajajo brez pravnega zastopanja, brez odvetnikov in eh, s tem je v teh nemogočih pogojih ta najstnik znova od, odmarširal nazaj v zapor brez možnosti, da bi se vrnil na prostost, zaključil svoj študij in zaradi tega prosim, da se Evropska unija čim prej angažira na tem področju in opomni vse odgovorne na usodo tega mladeniča. Hvala, zdaj pa je na vrsti kolega Mah, izvolite. Dame a panove, na tomto zasedání budeme debatovat. Dame in gospodje, se, Ta teden se bomo pogovarjali o proračunu Evropske unije za leto 2012. Pri tem se zavedajmo, da smo s tem vzeli nekaj milijard evrov iz žepov naših državljanov, da ta denar ni padel z neba. Nekateri menijo, da denar, ki ga razpodeljuje in razporeja Brusel, pomaga in prispeva k boljšemu življenju Evropi. Sam pa menim, da temu ni tako, da drži ravno obratno, da je denar, ki ga prerasporejajo v Bruslu, pravzaprav škodi gospodarstvu, povečuje korupcijo in zvišuje dolg. Subvencije so denar, ki se izplačuje podjetjem, vendar ni prišel kar tako iz zraka, bil je oduzet nekomu. Več denarja, ko se prerasporedi, večja je korupcija. In kot tretje, še zlasti se to pozna revnejšim državam, ki morajo uh, Eh, jemati vedno više kredite za to, da financirajo gospodarstvo, ki je utrpelo škodo zaradi subvencije. Mislim, da bi brez tega lahko preživeli in da ima to zgolj škodljivo činke. Hvala, kolega Mah. Sledi kolegica Klun. Eh, Hvala, predsedujoči. Mali regionalni, lokalni aerodromi imajo zelo pomemben, pomembno vlogo pri razvoju teh regij. In pomembno je, da se osredotočimo na ta letališče in zagotovimo ustrezne investicije, da bodo ta letališče lahko še naprej gonilna sila razvoja v regijah, v katerih so, da zagotavljajo učinkovit transportni sistem, ki regijam omogoča, da v polni meri upošteva te prednosti. Pomembno je, da se zmanjšujejo razdalje, pomeni, da so lokalne regije opremljene z letališči, prav tako je treba zagotoviti globalno dostopnost. Dejstvo je, da ko se odločajo podjetje za investicije v neko območje, je zelo pomembno tudi dostopnost lokalnega letališča, ki je ključna. Kar zadeva turizem, zdaj ko se Unija širi, je tudi to področje, ki lahko zagotavlja dodatna delovna mesta in prosili bi, da komisija v naslednjem mandatu predsednik prekinja. Hvala, gospa Klum, sledi kolegica Jotova. Hvala, gospod. Predsedujoči, več kot 300 milijonov evrov smo izgubili zaradi obsežnih padavin v Bolgariji. To je privedlo do tega, da so številni izgubili svoje domove, naše gospodarstvo, naše kmetijstvo bo potrebno obnoviti. Narava pa eh, pustoši ne le po vzhodni Evropi. Na začetku letošnjega leta smo v Evropskem parlamentu celo sprejeli izjavo o boljšem izkoristku finančne pomoči. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva, ki bodo omogočila enostavnejšo absorpcijo sredstva. Zato pozivam komisijo naj eh, pripravi dokumente, ki bodo omogočili lažjo absorpcijo sredstva, potrebujemo pa seveda tudi več teh sredstev. Hvala lepa, kolegica Jotova. Kolega Buda ni v dvorani, kolega Plenković je naslednji. Hvala lepa, gospod podpredsednik, spoštovani gospod komisar. Danes bi rad izpostavil vprašanje pravic Hrvatov v Srbiji. Po popisu iz 2011 je nekaj več kot 57 tisoč. Razlog je nedavna donacija predsednika Nikolića, predsjednika Srbije, učbenike, učbenika v Cirilici za hrvaške učence, gre torej za kontinuiteto razvodnjavanja eh, hrvaškega korpusa in hrvaške manjšine v Srbiji. To menimo, da ni dobro, to je politika, ki jo vodijo že od začetka 90. let in menim, da bi Evropska komisija morala ustrajati v kontekstu pristopnih eh, pogajanj o poglavjih 22 in 24, eh, da zagotovi spoštovanje bilateralnega sporazuma med Hrvaško in Srbijo iz 2004, kar mora predstavljati sestavni element za nadaljno pot Srbije v smeri EU. Prav tako želimo videti Hrvate v eh, predstavniških organih Srbije, da se poskrbi za izobraževanje njihov eh, jezik in njihovo kulturo v Srbiji. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Plenković. Sledi kolega Caputo. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kriza z eh, smetmi, predvsem na jugu Italije, eh, se eh, vedno bolj zaostruje. Vse skupaj predstavlja že vprašanje dobre volje, kot kažejo zadnji podatki situacija eh, se le poslabšuje, predvsem eh, kar zadeva eh, razgrajevanje odpadkov. Situacija je sedaj že nevarna. Veliko je nezakonitih odlagališč in veliko je tudi pozabljenih divjih odlagališč. Zaradi tega je potrebno spremeni, poskrbeti za ustrezno spremembo v politiki. Na ravni Evropske unije imamo eh, direktivo o odpadkih eh, in eh, zato bi morali tudi v Italiji poskrbeti za izvajanje te direktive. Vsi bomo morali prevzeti večjo odgovornost za svoje odpadke. Pozivam vas, kolegi, da prekinete to dramo, ki dobiva vedno večjo razsešnost. Hvala lepa, kolega Kaputo, še dva govornika

predsedujoči. Hotel sem spregovoriti v luči tega, kar je romunski premije Viktor Ponta nedavno dejal in sicer, da so učinki desetih eh, let trajena Baseskoja na romunsko družbo primerljivi z posledicami nacističnega režima na nemški družbi. In eh, sprašujem se, ali se lahko sploh kdo strinja s takšno izjavo. Ja, torej primerjati evropsko demokracijo s totalitarnim režimom. Seveda lahko človek kritizira svoje liberalne ali konzervativne nasprotnike, ampak tu gre za trivializacijo nacističnih eh, zločinov in eh, mislim, da gre eh, pri tem tudi za zanikanje holokausta. Premijer Viktor Ponta, mislim, da bi bilo bolje, če bi spregovoril drugače in pomembno je, da se izrečemo proti takšnemu razpravljanju, kajti kaj kmalo lahko celo on postane predsednik eh, naše države. Hvala, kolega. S tem smo zaključili z eh, enominutnimi govori po členu 163 poslovnika. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri, 16. septembra od 9. do 15. in od 15. do 21. ure dnevni red je že objavljen in je na voljo na spetni strani Evropskega parlamenta, s tem pa je današnja seja tudi zaključena. Hvala lepa.